pravnika, lahko to objavimo v zapisniku. Tudi imena tistih, ki so podpisali to izjavo, bodo objavljeni v zapisniku. Druga izjava, številka 81 skozi 2010, avtori Fiona Holines, Jala Sender, Izabel Diron, Dieter Lebrecht, Koh in Sabine Wils, ki se nanaša na nesreče, v katere so upleteni tovornjaki. Je tudi bila podpisana strani zadostnega števila poslank in poslancev. Skladno s šenom 123 bo tudi ta izjava objavljena v zapisniku in posredovana pristojnim organom. Gospod Matras, postopkovno. Hvala, gospod predsednik. Moram reči, da je varnost v tem parlamentu bila okrepljena. To bi rad povedal prav v luči razprave, ki smo jo ravno kar imeli. Uh, Tako da hvala lepo vsem tistim, ki varujejo vse nas. Verjetno se spomnite, da je prišlo tudi do oboroženega ropa v stavbah v Bruslu. Sedaj se ta dogodek preizkuje. Moram pa reči, da smo vsi močno ogroženi zaradi tega. Tako da bi po mojem mnenju morali vsi tisti, ki so odgovorni za to, prevzeti odgovornost, da ne bodo ti, ki so vršili napade, bili oproščeni. Hvala.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 Regini Bastos, Pascalu Kanfanu, Marii Kristin Beržen, Renate Weber. Uspelo nam je zbrati zadostno število podpisov. Hvala lepa tudi gospodaru Ekom, ki je s tem omogočil, da je Evropski parlament poslal jasno sporočilo Evropski komisiji, kajti pomembno je, da vzpostavimo enoten evropski status oziroma statut za zavarovalnice in fundacije. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa nadaljujemo in sicer z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o dveh resolucijah o mačarskem zakonu o medijih. Gospod Dol, gospod predsednik, pred glasovanjem, ki je predvideno za resolucijo o mačarskem zakonu o medijih, bi rad kolegi.